Okay, ladies and gentlemen, let's start. Dobro, gospe in gospode, pa začnimo. Nima smisla, da čakamo še kaj dlje. Zahvaljujem se, da današnje popovdne lahko nadaljujemo z našim sestankom skupaj in da gremo lahko naprej na naslednjo točko, ki se ji lahko posvetimo. In sicer pozdravljam med nami gospoda Rehema. Upam, da sem prav izgovoril primek. Ja, absolutno prav, pravi gospod Rehema. To je direktor Bereka, organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije. Ne zgodi se veliko krat, da sklenemo to vrstne sporazume skupaj in da moramo odobriti direktorja, imenovanje direktorja na to vrstnem organu. Zato bi si želeli več slišati o samem delovanju Bereka, o osebju, o zadevah, s katerimi se ukvarja in zahvaljujemo se gospodu Rehemanu, da se je odzval našemu vabilu. Tako da vam kar predajam besedo za uvodno predstavitev, potem pa vam bodo kolegi zastavljali vprašanje. Hvala lepa in sva predstavitev bom imel v angliščini. Gospe in gospodje, najlepša hvala za to priložnost, da vam lahko predstavim svoje poglede na Berek in Evropski enotni trg evropskih telekomunikacijskih storitev. Ime mi je Andal Reman in sem kandidat za delovno mesto direktorja urada Bereka, to je organ Evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije. Začel bom s kratkim uvodom in predstavitvijo samega sebe, potem pa boste lahko zastavili kakšno vprašanje. Imam kakšnih 20 let delovnih izkušenj in kakšna tretjina, tretjino teh let sem deloval izven meja svoje domovine. In verjetno zaradi tega moja motivacija, ko sem se prijavil na delovno mesto direktorja Bereka, je bila predvsem v tem, da se vrnem v mednarodne posle in da se ukvarjam s temi stvarmi na transnacionalni ravni, ko gre za področje telekomunikacij v Evropi. Jaz sem poslovni menedžer po izobrazbi in imam magisterij znane poslovne šole na nizozemskem. Omenil sem že 20 let delovnih izkušenj, kakih 14 let imam vodstvenih izkušenj v skupinah, vodil sem skupine kakšnih 200-260 zaposlenih v velikih podjetjih z velikim prometom. Veliko izkušenj imam v različnih industrijskih sektorjev. Od leta 1997 pa v glavnem delam na področju telekomunikacij in informacijske tehnologije. Najbližje Bereku in njegovem direktorovanju je bilo delovno mesto vodje nacionalnega regulatornega organa v Estoniji od leta 2004 do 2007. Imam pa tudi različne izkušnje na drugih področjih, na pri prodaji, pri storitvah za potrošnike in kupce. Urad Berek pa vidim kot podporno organizacijo in Sam sem tudi vodil podporne storitve za globalne telekomunikacijske korporacije, v bistvu glavnem za prodajne oddelke teh korporacij. Pri vodenju podpornih ekip menim, da je treba imeti dobre kvalitete in te so potrebne tudi za vodenje bereka. Iz poslovnega menedžmenta Lahko rečem, da imam tudi izkušnje pri projektnem vodenju v različnih državah. Vedno se mi je zdelo koristno, da ko gre za projektno delo v nekem timu ali organizaciji, da je dobro imeti profesionalne projektne vodstvene sposobnosti, tako da lahko vodimo tudi druge projektne vodje. Mogoče še nekaj besed o mednarodnih izkušnjah, ki sem jih že omenil. Več kot sedem let izkušenj imam na mednarodnem področju in skupaj s svojim študijem je to več kot devet let v različnih državah. Moj način vodenja, če bi ga opisal, je Vodja, ki lahko prilagaja svoj način vodenja obsegu poslovanja in to na demokratični način, to je demokratično vodenje, ki temeli na konsenzu in na ciljih organizacije, te pa so seveda povezane tudi z izkušnjami kolegov. vodenje, ki vodi do konsenza, mi je seveda ljubši kot odprtih komunikacijskih linij, oziroma želim si odprte kulture komuniciranja v organizaciji, ampak lahko prija do situacij, kjer boste imeli omejen finančna sredstva na voljo, ko ne boste imeli dovolj izkušenih kolegov in takrat je treba prevzeti pobudo in dajati tudi direktive. Kaj pa moje osebne lastnosti? Predvsem profesionalizem in v poklicnem življenju je interes organizacije in podjetja pred mojimi interesi. Kratki časovni roki in uh, Tudi delo pod pritiskom me motivira. Pri vodenju pa so moja načela naslednja. Pošteno obravnavanje kolegov in kolegic, odločanje na podlagi dejstev in kot je bilo že omenjeno, odprta komunikacija in delovno okolje brez stresa. Glede na te izkušnje in motivacijo za delo na delovnem mestu direktorja Bereka, je nekaj, kar bi prinesel seboj v urad Berek. Kot rečeno, pri, vem, kako se motivirati, tudi če so kratki časovni roki in to je tudi nekaj, kar bi si želel delati za urad Berek in zagotavljati to primarno podporo organizacijam na področju telekomunikacij. Hvala. Dank. Hvala lepa za to predstavitev. Če ima kdo kakšno vprašanje ali želi kakšne dodatne informacije, lahko gospodu Rema ju zastavi vprašanje. Izvolite. Hvala lepa, najlepša hvala gospod predsedujoči. Veliko zadovoljstvo je videti med nami nekoga, ki se poteguje za delovno mesto direktorja Bereka. Berek je del mojega življenja. Za dlje časa, kot traja nosečniška doba, za dlje kot devet mesecev, bila sem poročevalka v zvezi z Berekom in vem, da je težko začeti z delovanjem od samega spočetja do rojstva Bereka je prišlo do številnih težav, saj so bila mnenja glede tega, kako naj bo videti ta novi organ regulatorjev, zelo različna vprašanja so se zastavljala, naj bo to agencija z velikimi pooblastili ali pa naj temeli bolj na mehkih zakonih oziroma ali naj bo to organ, ki bo pomagal in spremljal komisijo ter nacionalne regulatorje. Pri oblikovanju trga elektronskih komunikacij, ki ne bi bil enoten in konkurenčen trg. To je končni cilj zdaj pa je se je Berek rodil v Rigi, ima sedež in naredil je nekaj prvih negotovih korakov. Ne bom zastavljala vprašanj glede pooblastil Bereka ali nič podobnega, kajti s tem sem dobro seznanjena kot poročevalka. Imam pa prošnjo. Prosila bi vas, če bi lahko urad Berek postal organ, ki zahteva oblikovanje enotnega konkurenčnega trga na področju telekomunikacijskih storitev. Berek pomeni korak naprej v primerjavi s predhodnimi organi regulatorjev na evropski ravni, ki niso bile dobro definirane in opredeljene, pa tudi niso imele dobrih struktur na voljo pa ni bilo dovolj verov, ne gospodarskih, ne človeških verov. Berek pa ima zdaj opredeljene pristojnosti v zakonodajnem okviru in se omogoča vplivanje in izvajanje pritiskov na komisijo. Nacionalni regulatori, ki so združeni v nadnacionalnem organu, bi morali imeti možnost gledati preko nacionalnega trga in ne smejo misliti samo na nacionalne vidike. Če bodo regulatori delovali v okviru pooblastil, ki so jim dodeljena, in če bodo sodelovali kot svetovalci v skladu s pristojnostmi, ki jih imajo, bodo s tem prispevali k konkurenčnemu enotnemu trgu in to na sektorju, v sektorju, ki je ključnega pomena za prihodnost našega gospodarstva in za prihodnost naše družbe. Malo manj kot leta nazaj smo videli, da je prišlo do ustanovitve tega organa s svežnjem Telekom, torej za telekomunikacije. Zdaj pa je še toliko bolj pomembno v luči sedanje gospodarske in finančne krize, da mislimo na digitalni razvoj in da moramo naprej, da moramo to razvijati še naprej, se, ti, se bomo drugače preveč zaostajali za ostalim svetom. Želimo pa si biti v spredju, želimo biti gonilo napredka. Zato je tako pomembno razvijati digitalno družbo in zato je Berek tako pomemben. Zato čestitke. Prepričana sem, da boste svojo nalogo, ki je zelo pomembna in obsežna, izpolnili dobro. Imamo strategijo EU 2020 in digitalno agendo. Imamo veliko glavnih pobud, ki so paradni konji naših strategij in pobud. Tako da vemo, da imate polne roke dela. V tem parlamentu pa boste vedno našli zaveznika, ki vam bo pomagal nadaljevati z vašimi prizadevanji. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospa Trautman, izvolite. <coughs> Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod direktor, veliko čast mi je, da vas lahko pozdravim in vam zaželim vse najboljše pri vašem novem delovnem mestu. Vi ste prvi direktor organa, ki nam je blizu in skupaj s kolegico Pilar Kesijo lahko rečeva, da sva dve mušketirke, ki podpiramo vaše delo in skupaj z ostalimi političnimi skupinami upam, da bomo lahko podprli polno delovanje BRK in zagotovili, da bodo pravne zahteve in veščine in znanje, ki je potrebno odnose z Evropsko komisijo, da se bo vse to dobro vzpostavilo in da bo tudi Evropski parlament lahko povedal svoje celotni razpravi s svetom in komisijo smo videli, kako, kako veliko pomoč je sodelovanje Evropskega parlamenta, ko gre za regulatorne organe. Upamo, da se bo to sodelovanje dobro razvijalo še naprej in da bomo dobro razvijali strateške poudarke. Sodelovali smo tudi pri oblikovanju in spostavitvi drugih agencij in večkrat smo že ponovili, da je to prav in da moramo imeti možnost oceniti stvari, podati priporočila, tudi če nimamo neposrednih pooblastil. Tudi če ne moremo konkretno dokončno odločati o tem. Za nas je Berek organ, ki bo odslej naprej predstavljal neke vrste prakso, na katero se bomo lahko obrnili pri pripravi novih zakonodajnih aktov in vemo, da bo prišlo do vlaganja v infrastrukturo, kar bo pomembno vplivalo na razvoj tehnologije in razvoj novih storitev. Vaša vloga je zelo pomembna, kajti treba je vzpostaviti ravnovesje med različnimi državami. Se vemo, da obstajajo različni pristopi v različnih državah članicah, glede tega, kako delujejo nacionalni regulatori. Zato je potrebno to združiti, zbrati na enem mestu in si pogledati, v kakšnem okviru lahko to poenotimo. Mislim, da lahko Berek pozitivno vpliva na razvoj poenotenja tako imenovanega mehkega zakona ali prava, kar bo potem predstavljalo presedan v uporabi tovrstnih zakonodajnih aktov po vsej Evropski uniji. Obene pa lahko berek tudi prepreči konflikte vnaprej, še preden do njih pride. Dolgoročno, po mojem mnenju, verjetno regulacije in poenotenja ne bo takega, kot ga imamo danes. Vedeti moramo, da moramo biti tudi fleksibilni. Želimo torej neke vrste referenčni okvir, regulative, ki nam bo pomagala pri učinkoviti rabi zakonodajnih aktov, pa tudi praktičnih primerov. To je bistvenega pomena. Imeli smo že priložnost čestitati predsedniku in članom. In vedeti moramo, da tesno sodelujemo s številnimi regulatorji po Evropski uniji in veliko krat je bilo to sodelovanje koristno tudi pri revidiranju direktiv in uredb na področju telekomunikacij. Mislim, da je treba ponovno pregledati svežen, ki je tako pomemben kot ta in da bo to vplivalo tudi na strategijo EU 2020. Mogoče potrebujemo nek svežen ali svežen zakonodaja ali neko direktivo, tako da bomo lahko razjasnili nejasnosti, ki še obstajajo na področju telekomunikacij. Samo administrativno delo ki je podlaga, bi rekel, no, to predstavljate vi. Vaše delo je pomembno in vi boste zagotovili te temelje skupaj s svojim osebjem. V naši hiši, v tem parlamentu, pa vam želimo veliko uspeha. Se smo se močno borili za to, da vas lahko ustanovimo. Hvala lepa. Hvala lepa kot vidim, nihče več ne želi besede, tako da bi dal gospodu Rejemaju še enkrat priložnost, da odgovori, da spregovori in mogoče odgovori na te komentarje. No, moram priznati, da sem pričakoval vprašanja, ampak glede na vse te dobre želje in izzive, ki me čakajo v ne, tem mandatu in Berek lahko samo rečem, da bom naredil vse, kar bo moje moči, da izpolnim pričakovanja evropskih inštitucij in da bom kot direktor naredil vse kot vodja tima, da zagotovimo enake, enako dobre rezultate, kot se pričakujejo od urada Berek. Hvala lepa. Gospod Rema, mogoče lahko pojasnite, kateri bo naslednji korak, kako se bodo razvijali dogodki z poslovanjem, z rekrutiranjem. Kako boste začeli delovati? Jaz sicer ne poznam teh stvari tako dobro kot kolegici, ki sta strokovnjakeni za to. No, kot rečeno, še vedno sem samo kandidat za to delovno mesto direktorja Bereka. O časovnici imenovanja smo že razpravljali, ampak naslednji koraki, to že lahko rečem, da bodo zaposlovanje osebja in potem postavitev urada v smislu infrastrukture, treba spostaviti delovne politike in podobno. Imamo dve prosti delovni mesti, ki sta razpisani. Zdaj prijave na to delovno mesto čakajo, da, ju, da jih ocenimo. Nadaljni koraki se bodo izvedli septembra in takrat bomo verjetno imeli tudi razgovore za delovno mesto. Pripravljamo pa tudi razpise za dodatna delovna mesta in trenutno v Rigi vzpostavljamo ta urad. Prva prednostna naloga je zaposliti podporno osebje, potem pa še vsebinske strokovnjake, kar do česar bo verjetno prišlo na začetku naslednjega leta. Polno delovanje urada Berek pričakujemo nekje na začetku naslednjega leta. Rok za dokončno polno delovanje je konec maja naslednje leto, ko bo treba novo, novi regulatorni svežen prenesti v nacionalne zakonodaje. Takrat naj bi urad Berek polno deloval. To ne pomeni, da bomo do takrat zaposlili že čisto vse osebje in čakali na delo, da pride k nam. Moje stališče je, in tak je tudi načrt, da moramo imeti pristop, ki bo postopen. Najprej zaposliti upravno, administrativno in podporno osebje, potem pa povečati tim, ko bo začelo prihajati tudi več dela na Berek. Pristojnosti in sestava Bereka zahteva neko ravnovesje med osrednjim uradom Bereka in stokonjaki, ki delajo v Bereku, ter stokonjaki, ki delajo v nacionalnih regulatornih organih v svojih državah. Tako da smo predvideli neko napotitev nacionalnih strokovnjakov tudi na Berek. Ampak to bomo še videli, kako bomo razdelili delo, ki naj bi ga začasno upravljali sodelavci v nacionalnih regulatornih organih in katero delo naj bi upravljali strokovnjaki na sedežu Bereka. Podrobnosti o tem moramo še določiti in Kako naj to naredimo, se bo pokazalo tekom dela, na začetku našega delovanja. Ti strokovnjaki bodo seboj prinesli veliko izkušenj in strokovnega znanja. Opravili bomo tržne analize, analize konkurenčnosti na trgu elektronskih komunikacij, Torej, povezati bo treba strokovno znanje na nacionalni ravni in na ravni Bereka. Ampak Berek, kot rečeno, zagotavlja administrativno in podporo in pomoč nacionalnim regulatorjem in tudi odboru regulatorjem. Vloga Bereka in cilj Bereka naj bi bil učinkovitost tudi pri zagotavljanju te administrativne podpore nacionalnim regulatornim organom. Se želimo razbremeniti nacionalne regulatorne organe in te ljudi, te strokovnjake vključiti v vsebinsko delo, tako da bi lahko dali kar največ ustreznih rezultatov. Hvala. Ja, danke schön. Ja, hvala lepa. Še kakšen napotek, kakšno vprašanje, če ne? Potem. Potem lahko zaključimo s to točko dnevnega reda. Najlepša hvala gospodu Rejemaju in pripričan sem, da se bomo v naslednjih letih še veliko krat srečali, veliko sodelovali. Želim vam veliko dobrega in veliko uspeha. In še enkrat prisrčna hvala, da ste prišli med nas. Še enkrat se želimo pravičiti, da ni prav veliko kolegov in kolegic tukaj, je pač četrtek popovdne, ampak na srečo ste vseeno imeli priložnost za to, da se predstavi, predstavite. Hvala lepa. Thank you very much. Okay, so right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 ker so nam španski predstavniki najprej najavili, da pridejo kasneje, ampak zdaj vendarle eh, prihajajo prej kot eh, napovedano in eh, precej težav je v Franciji s prometom. Gospa Trautmann bo zdaj za to poskrbela. Vedno imajo težave s prometom v Franciji. Zato lahko kar prijedemo na naslednjo točko, to je 15. točka predstavitev študije o energetskem trgu s plinom in elektriko, trenutno stanje in uresničevanje pred, pozdravljam torej Antona Rönholma in Matijasa Altmana. Ich, I don't know, ich weiß jetzt nicht, wer von Ihnen äh, startet oder wie Sie. Ne vem, kdo od vaju bo začel, kako sta se uskladila. Torej, lepo prosim za predstavitev, gospod Altman študija je na voljo, se pa bojim, da je kolegi niso vsi prebrali in uh, zato smo vas povabili, da nam boste vse skupaj razložili. Izvolite. Um, Najlepša hvala. Študijo je naročil sekretarjat odbora ITRE decembra lani. Od tedaj pa do konca maja smo delali na tej študiji. Zdaj jo imate na voljo v pisni obliki, dobili pa boste tudi izročke prosojnic, ki jih bova danes pokazala. Namen in obseg te študije je vključeval tri elemente. Najprej uh, ocena in uh, opredelitev glede dokončanja uh, notranjega trga za plin in elektriko. Uh, potem sektorski pregled izvajanja in eh, prenosa drugega energetskega svežna ter razprava o tretjem energetskem svežnu, ki je bil sprejet lani. In pa tretji element, eh, ki je strateško verjetno najpomembnejši, je eh, ovrednotenje poti naprej in priporočila glede prihodnjih politik. Torej, podal vam bom kratek pregled stanja na trgih elektrike in plina, potem pa bom predal besedo kolegu Rönholmu, ki vam bo predstavil analizo ostalih vidikov. Cilj na kar zadeva trge elektrike in plina, eh, ima dva elementa. Po eni strani je tu liberalizacija, po drugi strani pa integracija v Evropi. Nekaj več vam bom povedal o obeh elementih. Kar zadeva liberalizacijo, koncentracija gospodarskih objektov na trgu je pomemben pokazatelj tega, kaj je bilo na tem področju do sedaj doseženega. Eh, tukaj vidimo, da kar zadeva vele prodajo elektrike, vsi nacionalni trgi v Evropi so še vedno eh, zmerno visoko ali zelo visoko skoncentrirani. To pomeni, da so določene stvari bile dosežene, vendar pa slika še ni zadovoljiva in ne moremo reči, da je trg liberaliziran. Vidimo, da je kar nekaj rdečega na seznamu, eh, kar, precej je torej še problematičnih držav, samo nekaj je takih, ki ima samo zmerno koncentriran trg. Če si pogledamo še en kazalnik, to je koliko odjemalcev zamenja dobavitelja elektrike na trgu. Tu, tukaj so všteti vsi odjemalci, tako gospodinstva kot. Uh, gospodinski odjemalci in tukaj gre za obseg odkupljene energije, torej veliki odjemalci predstavlja velik odstotek. Za, nimamo informacij za vseh 27 držav članic, imamo pa informacije za večino držav in tukaj vidite, da je ponekod ta delež nič, to so tiste države posem na levi, to so manjše države, potem pa so tu še druge države, kjer ta delež predstavlja od 2 odstotka pa tam nekje do 12-14 odstotkov letno. To še vedno ni posebej visok delež in eh, ne pozabite, da gre za količino energije, torej število eh, dejanskih odjemalcev je manjše. Seveda smo zdaj sredi leta 2010, stvari so se vmes razvijale, vendar pa zaenkrat še nimamo na voljo podatkov vtis, ki ga dobimo glede na razmere na trgu, eh, kaže, da eh, so ti deleži sedaj večji in da je tudi liberalizacija večja. Potem pa, če se posvetimo integraciji na evropski ravni, rezultat tega bi morale biti enotne veleprodajne cene po vsej Evropi, kar vidimo tukaj eh, pri petih pomembnih podjetjih je, oziroma pri petih pomembnih burzah je, da eh, cene energije oziroma elektrike niso enotne. Eh, se pa eh, korelacija med cenami povečuje, torej vidimo pozitivne učinke energetskih svežnov, ki so bili do sedaj sprejeti. Če si pogledamo podobne kazalnike za plin, vidimo, da je koncentracija trgov tudi še vedno zelo visoka v številnih državah. Samo nekaj držav je takih, kjer je ta koncentracija zgolj zmerna, torej razmere so predvsej podobne kot pri elektriki. Tudi kar zadeva zamenjavo dobaviteljev, delež eh, takih porabnikov ni velik, vendar pa liberalizacija trga zemljskim plinom se je začela kasneje kot pri elektriki. Eh, poteka pa hitreje, torej do sedaj je dosežena raven približno primerljiva. Tudi tukaj pa drži, da kar zadeva zemljski plin, eh, so to številke za leto 2008 in od tedaj do danes so stvari postale bolj dinamične. Zdaj pa samo eh, prikaz razlik med plinom in elektriko. Tu gre za integracijo trgov v Evropi. Plin večinoma uvažamo iz območij izven Evropske unije. Tukaj vidite uvoze iz Rusije in iz Severne Afrike. In pa tu je še tretje pomembno področje, to je Severno morje. Torej, večina držav iz Evropske unije dobiva plin iz območja izven Evrope, medtem ko, kar zdaj elektriko, vsaka država ima svojo proizvodnjo. Torej, sistem je drugačen in tudi integracija, kar zadeva prenos, je seveda bistveno bolj razvita eh, ravno zaradi teh razlik med trgom elektrike in plina. To pa pomeni tudi, da so veleprodajne cene plina po Evropi precej bolj enotne kot cene elektrike. In to je tisto, kar vidite tukaj. Če pogledate uh, zelene stolpce, kar, kar je cena brez davkov, vidite, da so te cene precej bolj usklejene kot na sliki, ki smo jo prej videli za elektriko. Zdaj pa predajam besedo Antonu. Hvala. Najlepša hvala, Matijas. Lep pozdrav vsem tudi z moje strani. Sam bom govoril o izvajanju drugega svežna, potem pa se bom posvetil prihodnosti, prihajajočim izzivom in priporočilom, ki jih bomo podali. Nažalost, nimam tako lepih slikic, kot jih je imel Matijas, imam nekaj besedila, ampak eh, se bom potrudil, da bom kratek in da bom lahko hmalo zaključili prvo, čemu se posvečamo, ko govorimo o izvajanju drugega svežna, eh, so eh, postopki za ugotavljanje kršitev. Tukaj vidimo, da je dostop do čezmejnih omrežij na področju infrastrukture eh, eno od področji, kjer prihaja do kršitev, potem je to pomankanje informacij, postopki zaradi kršitev potrošnikov in pa regulirane končne cene. E, to so tiste glavna problematična področja. Več o tem boste strani našli v študiji e, na strani 55. Torej, kar nekaj držav e, je kršilo zakonodajo na tem področju. In tudi tam, kjer teh kršitev ni bilo, je bilo to zaradi specifičnih okoliščin. Torej, teh zločinov so pravzaprav krivi vsi, tako rekoč. Eh, potem je tu odsotnost učinkovitega sistema kazni, eh, odpira pa se tudi vprašanje pooblastil nacionalnih regulatorjev in učinkovitosti regulative. Tukaj vidimo, da so pooblastila nacionalnih organov glede konkurence, preglednosti in zaščite potrošnikov eh, zelo raz, različne. Seveda določene povlastila delijo z organi za konkurenčnost, ampak vendarle tukaj se pojavljajo velike razlike. Nekateri regulatori so bistveno bolj neodvisni in imajo bistveno močnejša povlastila kot drugi in to, tega se zdaj lotevamo v tretjem svežnu. Naslednja zadeva, ki smo jo obravnavali, je vloga regionalnih pobud. Eh, tako na področju tr, elektrike kot plina. Eh, to vrstnih pobud je sedem, ko gre za elektriko, nažalost nimam zemljevida, obstajajo pa tudi tri pri plinu. Te pa se v veliki meri prekrivajo, sploh kar zadeva elektriko. Naprimer, Francija in Nemčija sta članici štirih različnih regionalnih pobud in te regionalne pobude so povsem prostovoljne narave. Eh, rezultati so pozitivni, ampak vendarle gre za prostovoljen proces. In slišati je nekaj kritiki glede tega. Ja, seveda to ne obstaja še tako dolgo, tako da pričakujemo nadaljni razvoj in tudi tretji svežen bo k temu prispeval. Ampak glavna kritika je na račun tega, da gre za eh, regionalno osredotočenost in da ni funkcijske delitve. Določene skupine držav eh, so bistveno bolj napredne, kar zadeva dodelitev zmogljivosti. in eh, si bi zato želeli širšega pristopa, ne zgolj regionalnega. Tudi nacionalni regulatori so vključeni v delo eh, regionalnih pobud. In ker imajo nekateri regulatori zelo malo pooblastil, eh, je tudi najmanjši skupni imenovalec zelo nizek. In eh, je zelo malo takih stvari, ki jih dejansko lahko se lotijo v okviru regionalnih pobud. Eh, potem je seveda tu še vprašanje usmeritev na vodil za regionalne pobude eh, in vprašanje, ali gre za proces od spoda na zgor ali od zgoraj na vzdolj. Glede tega imamo nekaj zanimivih poročil. Eh, glede tega, kaj storiti z regionalnimi pobudami in več o tem boste našli tudi v naši študiji, torej to si lahko preverete. Potem naslednja prosojnica o izvajanju drugega svežnja. To verjetno ni nič novega za tiste, ki spremljate energetske trge, namreč glavne omejitve glede naložb v energetske trge in glede načrtovanja infrastrukture eh, so avtorizacija oziroma odobritev. To so zelo rigidni postopki, eh, ki lahko trajajo pri elektriki tudi do sedem let, torej zelo dolgo trajajo. Potem so tu še tarife, donosnost naložb in pa regulatorna gotovost oziroma stabilnost. Torej vprašanje, ali se pravila v petih ali desetih letih eh, spremenijo in eh, kako gotove so naložbe na podlagi tega. In pa potem so tu še eh, svoje misleži, ki ne. Eh, ki ravnajo na lastno pest in na ta način nekaterim prinašajo koristi, drugim pa težave. To so elementi, ki vplivajo na naložbe in načrtovanje infrastrukture. Potem, kar zadeva prenosni in distribucijski sistem in lastništvo pri upravljavcih, lahko vidimo, da je pri elektriki javno lastništvo še vedno predvsej močno. Od, 8, od 26 držav članic, za katerih imamo podatke, je eh, v 18 več kot 50 odstotkov mrežja v lasti eh, javnih podjetij. Pri plinu pa je ta delež nekoliko nižji, eh, samo v 9 od 24 držav je ta delež več kot 50 odstoten obstaja veliko manevrskega prostora za učinkovitost, kar nekaj študije na tem področju in eh, na področju elektrike bi lahko učinkovitost povečali za do 13 odstotkov. Težava pa je v tem, da čeprav te študije podajajo zanesljive eh, podatke o potencijalnih izboljšavah, ne dajo konkretnih rezultatov za posamezne operaterje, zato je zelo težko reči, kdo bi dejansko tukaj bil potem bolj učinkovit. Kar zadeva distribucijo, 80 odstotkov eh, evropejcev eh, se oskrbuje preko eh, takih, ki so že izvedli razvezovanje lasništva. In vprašanje pa je seveda, kaj se dogaja glede informacij, glede znanja. Ljudje ne vedo, da, se, da sta upravljalca prenosnega in distribucijskega omrežja različna in eh, tudi akterji eh, v tem sistemu ne zaupajo v nepristranskost teh operaterjev. Potem so tu še tehnični standardi in harmonizacija. Eh, standardi uh, UKTE izhajajo iz leta 2002 in to očitno ni kakšna bistvena ovira pri uh, razvoju trga, kar pa zadeva razvoj vetrne energije v določenih delih Evrope, tam je to lahko problematično, ampak strokovnjaki pravijo, da je te ovire mogoče premostiti. Kar pa zadeva uh, plin, imamo uh, tako imenovano organizacijo IASEE, uh, oziroma standard IASEE, ki obstaja od leta 2002. Ravno tako pa obstaja tudi projekt Evropske komisije glede harmonizacije kakovosti plina. Potem je tu še spletna stran GTE ki jo najdete na spletu in kjer najdete veliko informacij o plinu po vsej Evropi in vidite specifične značilnosti za posamezne dele po Evropi. Na 17. strani študije najdete tole tabelo. Tukaj smo preučili glavna vprašanja glede integracije trga in glede tega, kako daleč smo prišli na skupnem trgu, preučili smo regulirane cene, eh, koncentracijo, eh, o tem je Matijas že govoril, in pa razvezovanje lastništva. Eh, to je bila nekoliko poljubna izbira, glede tega, kaj smo obarvali s kakšno barvo, ampak dobite določen eh, vtis o tem, katere države so eh, tukaj eh, bolje opravile svojo nalogo kot druge. Kar zadeva regulirane cene, polovica gospodinstva v Evropi še vedno ima regulirane cene. In po našem mnenju bi se bilo potrebno tega lotiti kako drugače, kar zdaj specifične eh, davčne politike, neposredne subvencije in tako dalje, ne pa preko reguliranih cen. Upam, da ste s tem dobili pregled nad razmerami. Nekaj eh, kvadratkov je pa, praznih, kot vidite, tam nimamo podatkov. Eh, tudi komisija nima na voljo vseh eh, ažurnih podatkov za to področje. Eh, Eh, pravijo pa gospodarstveniki, da bi bilo dobro imeti nek indeks, nek kazalnik tega, kdo je eh, bolj napred na tem področju in kdo ne. Vendar pa je seveda potem vprašanje, kaj je pomembne, kateri dejavniki so pomembnejši in kako to upoštevati, ko govorimo o tem, koliko je kdo napredoval. Potem, kar zadeva politike iz tretjega svežna, Imamo modele razvezovanja lastništva, ki so predvideni v tretjem svežnu in eh, številni deležniki pravijo, da obstaja možnost za nadaljno konsolidacijo eh, operaterjev prenosnega sistema, ti torej tvorijo večje enote. Eh, temu smo pričali v Nemčiji, v Italiji, to je proces, ki vse čas teče. In ali bodo to postali močnejši akteri s eh, močnejšo finančno podlago, eh, je zdaj še težko reči. Ne vemo, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Obstaja eh, tveganje, da bi se določeni akteri pretvarjali kot distribucijski operaterji, zato da bi se izognili določeni zakonodaji. Vprašanje pa je, kako spodbuditi eh, operaterje distribucijskih sistemov, da uvedajo pametne števce in inteligentna omrežja. Sodelovanje je ključen element tretjega svežna eh, in z tega vidika je pomembno tudi načrtovanje infrastrukture. Regulatorji in države članje, članice morajo sodelovati na regionalni ravni. Eh, tu je govora o sodelovanju med uh, operaterji prenosnih sistemov. Imamo že Enco E za elektriko in Enco za plin, ki že delujeta. Eh, potem je tu desetletni načrt za razvoj omrežja. Eh, Enco je že lani pripravil prvi načrt, letos pa pričakujemo tak načrt tudi od Enco E. In mislim, da ENCO je predvideva 28 milijard za naložbo v infrastrukturo v prihodnjih petih letih. Gre torej za ogromno naložbo, ki eh, bo potrebna na tem področju. Tretji svežen torej prinaša tako obveznosti kot nova uh, urodja, kar zadeva načrtovanje infrastrukture. Če nadaljujemo s politikami tretjega svežna, tukaj se odpira vprašanje, ali eh, ciljni model eh, bo dejansko tržni model v prihodnje. Glede tega je bilo slišati kar nekaj kritik, pri tretjem svežnu pa vidimo, da že obstajajo določeni projekti na področju elektriki, eh, elektrike glede povezovanja med omrežji, glede dodeljevanja zmogljivosti. Eh, kodeksi za omrežja bodo preko komitologije postali zavezujoči in na ta način bodo spostavljena pravila za prihodnji evropski tržni model. To je izredno pomembno. Manj, eh, torej, vprašanje je, kako specifična pravila bomo dobili na podlagi komitologije. To je pomembno vprašanje. Eh, Ravno tako pa je vprašanje, ali bo na koncu prišlo do poenotenja in eh, skupnega oblikovanja trga ali ne, bomo videli. Eh, Evropski parlament pa bi v vsakem primeru moral skrbno nadzorovati ta postopek. Kar zdaj pa pooblastila regulatorjev, kot sem že dejal, v drugem svežnju tega nismo dokončali, prihajalo je do težav. Zdaj v tretjem svežnju pa vidimo, da so regulatori pridobili precej več nalog, imajo bolj učinkovita, usklajena, harmonizirana orodja na voljo. To pomeni, da bi morali dobiti močnejše regulatore, ki bodo bolj enotni po Evropi. E, vprašanje pa je, ali ACER s sedežem v Ljubljani bo e, dovolj močan in ali bo dovolj, imel dovolj pooblastil, da bo dejansko lahko igral vlogo eh, evropskega regulatorja. Potem je tu še vprašanje časovnice za izvajanje, ali se bo ta besvežen pravočasno začel izvajati. Trenutno je težko karkoli reči, ampak glede na to, da zdaj zamujamo že pri, še pri drugem svežnju, je malo verjetno pričakovati, da bomo točni pri tretjem. Torej, kar zadeva izzive za prihodnost, izpostavili smo že nekaj problematičnih področji. Eh, predvsem je tu podpira za obnovljive vire energije. Vidimo različne ravni podpor, različne scheme po Evropi in tudi pravni okvir, vključno z regulatornimi vprašanji, je različen. To vodi v razmere, ki eh, niso najbolj učinkovite, kar zadeva uvajanje obnovljivih virov energije. Eh, tukaj bi lahko govorili o harmonizaciji, usklajevanju, eh, nekaj bo v vsakem primeru potrebno storiti glede tega. Obstajajo določene države, ki so zelo eh, napredne tukaj, naprimer Nizozemska je stopila v schemo s Švedsko, torej to je mogoče. Preglednost finančnih proizvodov. Nekaj direktiv obstaja, ki regulirajo finančne eh, instrumente, eh, vendar pa morajo regulatori tako pri varnosti eh, kot eh, druge eh, dobiti nov okvir, kot sami trdijo. Vprašanje pa je seveda, kakšen ta okvir bo. In tukaj bomo videli, kakšne predloge bomo dobili. Potem so tu evropske politike za spodbujanje projektov na področju energetske infrastrukture. Eh, ključno vprašanje tukaj je, kakšne so možnosti in kakšne so potencijalne politike, da bi Evropska unija dejansko začela uresničevati stvari. Eh, dobili bomo načrt komisije v drugi polovici letošnjega leta, naslednje leto pa bo eh, oblikovan tudi infrastrukturni instrument, torej zelo zanimivo bo videti, kaj bo tukaj vključeno in kaj se bo dogajalo v prihodnje. Potem pa tu, so tu še borze elektrike, te borze elektrike eh, trenutno delujejo predvsem na nacionalnih trgih in niso regionalno usmerjene. Zastavlja se vprašanje eh, tudi, kar zdeva regionalne pobude, eh, ali potrebujemo skupen urad za dodeljevanje zmogljivosti in širše izmenjave oziroma borze. Potem, kar zdeva um, razvoj trga, zastavlja se vprašanje, kaj se bo dogajalo z dolgoročnimi pogodbami in z razvojem uh, trga v Evropi. Potem pa so tu še priporočila. Kot je povedal predsednik Royal v intervjuju pred nekaj dnevi, ko je bilo govora o tretjem in drugem svežnu, uh, e, lahko tudi jaz ponovim, da je nedvomno preuranjeno, da bi govorili o četrtem svežnju. Čas za uveljavljanje tretjega je marca 2011, ampak nekaj vprašanj je, ki se jih bo potrebno lotiti, namreč ali prihaja do težav pri dostopu do Eh, omrežja za obnovljive vire energije in ali bo potrebno revidirati eh, razvezovanje lastništva za eh, operaterje distribucijskih sistemov. Čas bo pokazal, ali so pooblastila ACER-ja ustrezna in pa tudi eh, trg derivatov potrebuje regulativni okvir, vendar pa ne smemo pozabiti, da eh, so energetski trgi drugačni od eh, finančnih trgov, da ni eh, to vrstnega sistemskega tveganja, zato je koristno imeti derivate na trgu energije in z regulacijo ne smemo pretiravati. Potem je tu Lizbonska pogodba, ki prinaša nekaj novih možnosti, govora je o okrepljenem sodelovanju veliko je razprav o predlogu notro rob. Tudi predsednik Buzek je nekajkrat spregovoril o tem, govora je o sodelovanju po vzoru Schengna eh, in nova pogodba tukaj odpira nove možnosti. Za konec, eh, kar pa ne pomeni, da je najmanj pomembno, so tu naložbe v infrastrukturo. Jasno je, da harmonizacija oziroma uskladitev podpornih sistemov v Evropi naj bi pripeljala do bolj učinkovitih rezultatov. Če bi dosegli neko super omrežje, eh, bi bilo seveda to odlično. Potrebno pa je razmišljati o tem, kaj lahko Evropska unija naredi na tem področju. Proračuni so eh, zelo omejeni in nedvomno Eh, si ni mogoče predstavljati nekih masovnih naložb v infrastrukturo, vsaj ne v bližnji prihodnosti. Potem so tu še cilji za 2020. Potrebno je zmanjšati naše, eh, našo porabo energije. Kaj to pomeni? Bomo morali graditi nova omrežja, kar zadeva plin predvsem. Eh, ali kako nameravamo sicer zmanjšati porabo energije v Evropi. Tako, to je bil torej naš uvod, zdaj pa smo pripravljeni na vprašanje oziroma komentarje poslušalcev. Hvala. Mich, äh, ja, ganz, ganz <laughs> Najlepša hvala obema. Hvala za to predstavitev. V prvi vrsti gre za to, da dobimo neko podobo vsem ampak če želijo kolegi zastaviti kakšna vprašanja, imajo zdaj priložnost za to. Najprej je za besedo prosil kolega Rubik. Najlepša hvala za predstavitev. Mislim, da je za nas zelo pomembno, da vemo, kakšne so razmere glede izvajanja, eh, da vemo, kaj se dogaja v državah članicah in da lahko temu ustrezno prilagodimo oziroma izboljšamo komunikacijo. Moje vprašanje pa se nanaša na glasovanje, ki smo ga izvedli danes do povdne v tem odboru in sicer glede mehanizma nadomestil med operaterji prenosnih sistemov in glede skupnega pristopa k zaračunavanju prenosa. Zanima me, kako gledate na uh, stroške uporabe omrežja in uh, izgube, do katerih prihaja pri prenosu uh, energije preko posameznih držav. Kako gledate na to razmerje? Ali tukaj obstajajo kakšne študije? In, uh, Ali tukaj operaterji omrežij dejansko lahko pokrijajo svoje stroške. Najlepša hvala. Aloš, po njem ti sporoči. Gospod Madurej. Najlepša hvala za odlično opravljeno delo in za zelo dobro predstavitev. Podali ste nam celo vrsto informacij, ki bodo nedvomno zelo koristne pri prihodnem delu. E, zelo zanimivo je bilo prisluhniti vaši predstavitvi in kot eh, pravi predsednik moramo zdaj dejansko podrobneje prebrati vašo študijo. Bi pa zastavila nekaj vprašanj oziroma nekaj točke, glede katerih bi rada slišala vaše mnenje. Kar zadeva trg s plinom, Eh, kaj mislite o centraliziranem uh, nabavnem postopku za plin na ravni skupnosti? Eh, in drugič, ali ste analizirali različne klauzule, ki obstajajo v državah članicah, kot naprimer klauzula o destinaciji in glede posledic Eh, kršenja konkurence na posameznih trgih, kako lahko odpravimo to vrstne eh, klauzule. Gospa Hercog je naslednja. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sama se zahvaljujem za to študijo. Zelo pomembno je, da mi, ne samo mi kot parlament, ampak eh, tudi kot. Eh, naš odbor spremljalo, kaj se dogaja eh, na tem področju, odkar je bil uveden tretji svežen. Želela bi zastaviti vprašanje bolj o potencijalnih prednostih. Mi smo uvedli tretji svežen ne samo zato, da ga bomo imeli, ampak zato, da bo prinesel koristi, koristi eh, odjemalcev. Eh, energetski industriji, vlagateljem in tako naprej. Ali imate kakšne podatke, Eh, kaj se dogaja glede teh eh, koristi, ali dejansko dosegamo cilje, ki smo si jih zastavili, ali je tretji svezen prava pot in eh, ali nam dejansko prinaša koristi, ali pa je to samo pač ena lepa evropska politika. Vem, kakšen je odgovor, ampak zanima me vaše stališče. Kaj mislite, da moramo narediti, da bomo dosegli maksimalne učinke za porabnike, za vlagatelje in za samo sektor? Namreč namen te zakonodaje je, da bo koristila državljanom. Nismo je uvedli samo zato, da jo bomo imeli. Najlepša hvala. Tudi sam bom dodal še dve vprašanje. To, kar je ravno kar povedala kolegica Herca, odpira tudi vprašanje, ki ste ga obrav, uh, eh, odprli. Ali uh, in kdaj bomo sploh lahko vrednotili, ali bo potreben četrti svežen oziroma ali smo na dobri poti. Uh, če sem vas prav razumel, ste eh, govorili, kako problematično je uresničevanje. In kdaj bomo torej potem lahko sploh eh, ovrednotili, ali bo potreba nadaljni svežnje? Verjetno bomo morali počakati, da bodo vsi ti dosedanji ukrepi uresničeni. E, torej, glede tega bi rad slišal vašo oceno. In pa zanima me, kje bi tukaj lahko še bili sprejeti nadaljni ukrepi, preden se lotimo četrte, četrtega svežna, sploh če ta sploh ne bi bil potreben. Ja, če nekaj več vprašanj vidim, potem bi jim ti gelenjat gerne geben. Vidim, da nihče drug ne želi zastaviti vprašanj, torej vam dajem priložnost, da odgovorite. Izvolite. You, um... Hvala, gospod predsednik. Kar zadeva prvo vprašanje, Lahko povem, da nisem najbolj pripričan, ali sem vas pravilno razumel, ampak ne poznam to vrstnih eh, študij. Ne vem, ali to vrstne študije, študije sploh obstajajo, kar zadeva nadomestila za upravljavce prenosnega omrežja in distribucijskega omrežja. Ravno tako vredno obstajajo določeni mednarodni kazalniki uspešnosti, ampak teh sam, teh sam nimam. Potem pa prednosti, kar zadeva tretji energetski svežen, Mislim, da smo obravnavali številne politike in tudi, kar zadeva naš primer, kar zadeva razvezovanje na področju lastništva, potem infrastrukturno načrtovanje in okvirne smernice, ki smo jih opredelili, to ne na zadnje postajajo kodeksi in potem zavezojoča pravila. Več pristojnosti smo dali regulatorjem. To so vsi koraki, ki gredo v pravo smer znotraj tretjega energetskega svežnja. Ampak, kot sem že rekel, zelo eh, težko je videti, kaj se bo zgodilo, ker še nismo videli, eh, da bi se svežanj izvedel v popolnosti in ne vemo, kaj bodo končni rezultati. Lahko smo pozitivni, optimistični, lahko pa smo bolj kritično naravnani, to je popolnoma jasno in eh, kot to vedno velja, lahko obravnavamo določene politike kot politike, ki bi jih lahko bolje zasnovali. Ampak pripričan sem, da bo to pozitivno vplivalo na cene, konkurenčnost, integracijo trga in tako dalje. Vendar pa je komisija tista, ki mora poskrbeti za to, da se ta svežen začne izvajati, da pride do prenosa da se bo prenesel in izvajal na ravni držav članic še preden bomo sploh lahko začeli govoriti o četrtem energetskem švežnju. In pomembno je videti, kaj bodo naredile države članice, kakšne politike bodo pripravile. Potem pa centralizirani nakupi na področju zemljskega plina, to ste me spraševali. Potem pa ste me tudi spraševali, kaj je s klauzulami o destinaciji, to je vprašala gospa Madurel. To je zelo nehvaležno vprašanje, zelo težko in kompleksno, kar zdeva centralizirane nakupe. Ima določene prednosti, ampak moje osebno stališče je takšno. Najprej bi bilo dobro, da si prizadevamo za to, da čim bolj ohranimo tržne mehanizme v čim večji meri. Sveda razumem vas, razumem vaše pomislike, ko pravite, da smo pričam monopolom, ki prihajajo izven Evrope in eden izmed eh, predlogov govori ravno o tej problematiki. Vendar pa je to del zunanje politike in sam nisem strokovnjak za to področje, zato bi težko dal bolj jasen odgovor s tem v zvezi. Torej, v kakšno smer naj bi šli, Matijas, eh, ali bi me dopolnil? Ja, hvala. Lahko pravzaprav samo delno dopolnim kolega kar zadeva razmere na področju zemljskega plina. Gre za nakup podjemno moč in če to povežeš na ravni Evropske unije in če se usmeriš na tiste države, iz katerih Evropa uvaža zemljski plin, potem bi to lahko pozitivno vplivalo tudi na cenovno politiko na ravni Evropske unije. Ravno tako bi bilo dobro, da preverimo še ostale vidike. Vprašati se moramo, kaj je z drugimi državami, kako one rešujejo to problematiko. Recimo, pomemben primer je tukaj Kitajska. Kitajska je zelo pomembna, kar zdeva odjemno moč na področju energetike. Ravno tako se pogajajo z Rusijo v tem trenutku. Tako da bi kupili zemljski plin v velikih količinah. Vprašanje je, kaj bo s plinovodi, v katero smer bodo šli ti plinovodi prihodnosti, ali se bodo usmerili na zahod ali pa vzhod. Potem premog, tudi to je pomembno področje. Kitajska bo tukaj zelo pomembna in bo, bo pomembna na področju premoga, kjer bo kupila te energetske potencijale. Tako da, kar zadeva zahodne države, so to individualni industrijski subjekti, ki to kupujajo. In to bo sedaj to ravnoteže, ki se bo nekoliko porušilo, če bo Kitajska šla v to smer in eh, verjetno bo lahko prišlo tudi eh, do tega na področju zemljskega plina. Sveda ne želim reči, da bi imeli centralizirane nakupe na področju zemljskega plina, ampak to je nedvomno pomembna točka, ko govorimo o zunanji energetski politiki in to moramo upoštevati. Tukaj bom naredil piko, ne morem podajati dodatnih stališč s tem v zvezi, ampak to sem samo želel povdariti. To je kontekst, ki ga ravno tako moramo upoštevati. Okay. May, could, uh... Potem pa bi rad izkoristil tudi to priložnost in bi se rad zahvalil kolegom iz ostalih dveh institucij in podjetij, ki so ravno tako prispevali uh, k tej študiji. Lahko vidite tudi logotipe obeh na prosojnicah. Hvala. Our, our tudi elektronsko uh, pošto smo vam posredovali, tako da če imate dodatna vprašanja, za prihodnost smo vam seveda z veseljem na voljo. Najlepša hvala, hvala obema za to prvo predstavitev, hvala tudi za prva vprašanja, na katere ste odgovorili. Kolegice in kolegi, videli ste, da vi in tudi strokovnjaki, kar zadeva zanesljivo oskrbo z energijo, imajo priložnost, da že stopijo v stik z našimi strokovnjaki po elektronski pošti, da dobijo dodatne informacije. Rad bi se vam res prisrčno zahvalil, ker ste danes prišli k nam, vsem kolegicam in kolegom, ki ste uh, prišli. Ravno tako bi se rad zahvalil v njihovem imenu, drugi pa si bodo prebrali to študijo. Še enkrat najlepša hvala. Kolegice in kolegi, nadaljevali bomo z naslednjo in zadnjo točko na današnjem dnevnem redu. Nekaj minut bomo sicer počakali, da bo delegacija prišla, ampak prispeli so v, v Evropski parlament, ampak so že v stavbi. Gospe in gospodje, sedaj bomo nadaljevali z današnjim dnevnim redom. Z nami je ponovno špansko predsedstvo. Prišli so k nam. In sedaj je z nami v glavni vlogi španski državni sekretar za telekomunikacijo in informacijsko družbo, to je gospod Francisco Rosperon. Hvala, ker ste prišli. Vem, da ste imeli določene težave. Težko je priti iz eh, Španije, ampak eh, zato ni kriva Španija, ampak Francija. Vendar pa vam je uspelo, za kar se vam prisrčno zahvaljujem. Vesel sem tudi, da je z nami tudi predstavnik španskega predsedstva, da so oni tudi predstavniki, ki so v Bruslju, ki smo z njimi v zadnjih tednih in mesecih res zelo dobro sodelovali kot odbor in dosegli smo res zelo dobre rezultate. Sedaj bom naredil piko, dal bom besedo vam. Gospod Rosperan, beseda je vaša in res nas zanima, kaj boste povedali. Buenas tardes, presidente, Najlepša hvala, spoštovani gospod predsednik. Poslanke in poslanci, člani odbora ITRE Evropskega parlamenta. Res mi je v veliko čast, da sem danes lahko prišel k vam, tako da bomo lahko skupaj ocenili kaj smo naredili v okviru šestmesečnega španskega predsedstva na področju informacije, telekomunikacije in informacijske družbe. Mi smo bili prvo predsedstvo, ki je svoje delo v popolnosti opravilo v okviru Lizbonske pogodbe. Zato bi v prvi vrsti rad povdaril naslednje. Vsa naša prizadevanja so vodila v to, da bi krepili medinstitucionalne odnose in da bi spoštovali omenjeno pogodbo. Ravno tako smo si intenzivno prizadevali za to, da bi spodbujali takšne politične ukrepe, ki bi nam omogočili, da bi kratkoročno spostavili takšne pogoje, da bi Evropa lahko šla v novo fazo razvoja, da bi konsolidirali gospodarsko rast in da bi tudi dolgoročno opredelili potrebne elemente in da bi lahko v končni fazi prišli do vzdržnega modela za gospodarsko rast, ki bi bil ravnotežen in konkurenčen. Omenjeni cilji so pomembni tako kot še nikoli prej. Gre za to, da se moramo boriti proti grožnjam, kar zadeva našo valuto, kar pomeni, da moramo strateško delovati na številnih področjih če ne bi Evropa ostala še vedno celina, kjer bi najbolje ravnotežila tako gospodarstvo kot tudi socialne vidike, potem je nujno, da se spoprimemo z izzivi 21. stoletja. Nujno je, da izkoristimo dodano vrednost in da oblažimo določene napetosti in težave. Prevzeti moramo vodilno vlogo in mislim, da je vodenje in upravljanje bistvenega pomena, če ne bi ohranili evropski socialni model in bi ga v čim večji meri razširili v globalno okolje. Ravno zato smo tudi začeli izvajati program Trio predsedstva. Ministrica Madeljan vam je to predstavila meseca januarja. Tako smo opredelili osrednje politike na evropski ravni in po našem mnenju je to bistvenega pomena za prihodnost in napredek. Napredek v prihodnosti pomeni, da moramo delovati predvsem na treh področjih, o tem bom govoril. O energetiki, o telekomunikaciji, o informacijski družbi in tudi industriji. Najprej se bom dotaknil področja energetike. Zelo dobro veste, da smo pripravili akcijski načrt na področju energetike. Ta bo odigral bistveno vlogo v prihodnjih letih. Sprejeli naj bi ga v okviru španskega predsedstva. Leta 2008 je Evropski svet to zahteval, isto je istega leta počrtal tudi Evropski parlament. Ampak zaradi določenih zamud, zaradi tega, ker smo Evropsko komisijo potrdili nekoliko kasneje, smo to prestavili in to bomo naredili leta 2011. Kakorkoli že. Pri tem načrtu bomo upoštevali eh, program našega trio predsedstva. Akcijski načrt eh, smo predstavili tudi na neformalnem svetu v Sevilji in eh, poleg tega smo to nadgradili z razpravo o strategiji 2020. Ta je potekala na vrhu oziroma svetu energetskih ministrov meseca marca. Želeli smo si zaključiti špansko predsedstvo tako, da bi pravili dokument, kjer bi eh, strnili omenjene dogodke. Sotvali smo se z Evropsko komisijo in ta akcijski načrt smo povezali tudi s poročilom, ki govori o Evropski strategiji 2020. Veste tudi, da je marca Evropska komisija predložila ta dokument, ki govori o novi strategiji za rast in delovna mesta. V tem dokumentu je izpostavljena tudi energetika, upoštevali eh, smo naše poglavitne pobude Energetsko učinkovita Evropa. Strategijo 2020 eh, je prejšnji teden potrdil tudi Evropski svet. Sporedno s tem pa je Evropska komisija predstavila še en dokument. Ta dokument nam bo omogočil, da bomo pripravili novo energetsko strategijo za Evropo v obdobju 2011-2020. 31. maja je svet obravnaval omenjen dokument v okviru strategije 2020. Špansko predsedstvo je pripravilo sklepe na podlagi te razprave. To bo zelo koristno za nadaljno izvajanje akcijskega načrta na področju energetike. Tako bomo dali nov sebinski poudarek eh, mandatu, ki smo ga dobili. Akcijski načrt bomo lahko tako zaključili in potrdili čim prej. To je eden izmed bistvenih elementov tega načrta in učinkovita integracija energetskih trgov je bistven projekt. Špansko predsedstvo je sprejelo ukrepe na dveh področjih, govorim o regulativni harmonizaciji, povezovalnih dalmovodih. Kar zadeva prvi vidik, špansko predsedstvo pravzaprav si aktivno prizadeva za to, da bi te povezovalne dalmovode dodatno nadgradili, da bi jih razvili. Januarja na neformalnem sedenju v Sevili smo to poudarili, potem pa smo organizirali eh, tudi 28. maja konferenco v Madridu. To nam je omogočilo, da smo z delom začeli. Pripravili bomo nove instrumente za zanesljivo in varno infrastrukturo. Dokument bomo potrdili v mesecu novembru. Pa še ena točka, ki je bistvena, kar zadeva notranji trg na področju energetike, je ta, da smo počrtali tudi vlogo pri regulativni harmonizaciji. Rekli smo, da bomo imeli agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev sedež te nove agencije bo v Ljubljani. Za časa španskega predsedstva pa je upravni odbor in tudi odbor regulatorjev začel z delom. Imrvali so tudi direktorja agencije. Kar pa zadeva zanesljivo skrbo z energijo, poleg dela, ki smo ga že opravili pri povezovalnih donovodih, bi rad izpostavil še dva pomembna projekta. Najprej 12. marca 2010 smo se sestali v okviru sveta energetskih ministrov. Sprijeli smo uredbe, kar zadeva priglasitev pri energetskih projektih in energetski infrastrukturi. To smo potrdili. Potem pa bi rad povdaril še en vidik. Dosegli smo političen sporozum v prvem branju z Evropskim parlamentom, kar zadeva uredbo o zanesljivi oskrbi zemljskim plinom. Potem pa smo se tudi sporazumeli o začasni ureditvi. Vse pa je seveda odvisno od vašega glasovanja in tudi od potrditve sveta. Špansko predsedstvo meni, da je res bistvenega pomena, da sprejmemo omenjene pomembne zakonodajne akte in da bomo z vidika državljanov, podjetij in tudi ostalih deležnikov zagotovili zanesljivo oskrbo z energijo spodbujali smo dialog s tretjimi državami, z odjemalci, z gospodarskimi subjekti in tretjimi državami. Tako da smo se izognili morebitnim krizam, kar zadeva energetsko oskrbo v Evropi. Še naprej spremljamo te mehanizme in skupaj s komisijo spostavljamo mehanizem zgodnega opozarjanja, tako da se bomo izognili scenarijem iz preteklosti. To so mehanizmi, ki so bili v zadnjih dneh postavljeni pod preizkušnjo. Veste, da so se zelo dobro obnesli. Ker pa zadeva zunanje odnose, bi rad izpostavil eno dejstvo. In sicer v okviru španskega predsedstva smo oblikovali delovno skupino, ki se je posvetila organizaciji čezatlantskega energetskega sveta. Z delom pa bo ta skupina nadaljevala tudi v okviru belgijskega predsedstva. Zanesljiva oskrba z energijo je bistvena, zato moramo oblikovati ustrezne politike, kar zadeva energetsko učinkovitost in obnovljive vere energije. Kar zadeva energetsko učinkovitost med švedskim predsedstvom, nam je Evropska komisija obljubila, da bo pripravila predlog za akcijski načrt na področju energetske učinkovitosti. Tako da bomo ocenili ta načrt iz leta 2006, da ga bomo ažurirali. Ampak ta predlog eh, sedaj ni dovolj specifičen. Evropska komisija še ni podala konkretne pobude. Vseeno pa špansko predsedstvo meni, da načrt za energetsko učinkovitost mora biti del celote v okviru energetskega akcijskega načrta. In uspelo nam je, da smo zaključili projekt, ki ga je že začelo švedsko predsedstvo. Nadgradili smo energetsko učinkovitost eh, in imamo zdaj zelo učinko. Vito označevanje, kar zadeva energetsko učinkovitost. To je seveda usklajeno tudi z Evropskim parlamentom. Potem zakonodaje na področju obnovljivih virov energije, to smo sprejeli pred enim letom. Potem prenos zakonodaje skupnosti na ravni posameznih držav članice bistvenega pomena. Še naprej si prizadevamo za to, da bi spodbudili pripravo nacionalnih akcijskih načrtov. Do 30. junija jih morajo predati in to bo potem ocenila Evropska komisija. Določene negotovosti so, kar zadeva direktivo, predvsem z vidika sodelovanja. Naj vas spomnim, da smo organizirali 15. in 16. aprila seminar v Paploni. Izkazalo se je, da je ta seminar ustrezen forum, da se lahko države članice mobilizirajo in pripravijo ustrezne akcijske načrte. Pripravile so zelo ambiciozno politiko na področju obnovljivih verov energije. To je ambiciozen načrt, kar zadeva cilje, gospodarske in socialne učinke. Sporedno s tem pa smo se res prizadevali, da bi imeli nizkooglične rešitve ravno tako znotraj teh načrtov veste tudi, da smo zelo ambiciozni, kar zadeva tehnologijo in eh, brez tega ne bomo uspešni v boju proti podnebnim spremembam. Špansko predsedstvo se tega zaveda. To je bistvena razsežnost energetske politike, industrijske politike in politike zaposlovanja. Na podlagi sporočila, ki govorijo o tem, kako bi lahko razvili nizkooglično tehnologijo, to je komisija sprejela oktobra 2009, je špansko predsedstvo pripravilo zaključke. Upoštevali smo razpravo in energetski svet je 12. marca to potrdil. V teh sklepih smo rekli, da bomo prispevali k temu, da bi oblikovali industrijske pobude, tako da bomo lahko napredovali na tem področju. Upoštevali bomo čiste vire energije. Poleg teh sklepov pa smo v Madridu 3. in 4. junija organizirali svet. Rezultat pa je bil, da smo formalno začeli z izvajanjem konkretnih pobud na področju industrije. To je prva pobuda izmed sedmih. To so pametna omrežja, potem skladiščanje in zajem oblika. Gospe in gospodje, dovolite mi, da se sedaj navežem na idejo, ki jo je predstavil minister Sebastian, ko je prišel k vam, da bi vam predstavil program španskega predsedstva. V prihodnosti je veljalo, da so fosilna goriva in eh, fosilna energetika pripomogle k razmahu številnih političnih napetosti, konfliktov in vojn. Zato se države niso dobro razumele. Sedaj pa je čas, da zamenjamo ta trend. Oblikovati moramo nove politike, črpati moramo na podlagi novih čistih verov energije, tako da bomo imeli priložnost za mer in sodelovanje. Mi kot evropejci moramo to izkoristiti čim bolj. Ravno zaradi takšnega duha smo pripravili tako imenovani solarni sredozemski načrt. V Valenciji smo 11. in 12. maja organizirali konferenco. Obravnavali smo različne teme in vprašali smo se, kako bi lahko skupaj z industrijskimi in finančnimi subjekti eh, to postavili na noge. Zaključke iz Valencije pa bodo obravnavali tudi ministri Unije za sredozemlje. To se bo verjetno zgodilo po poletnih počitnicah. Verjamem, da bomo pripravili strateški dokument oziroma da bomo ta dokument, ki ga je pripravilo špansko predsedstvo, tudi potrdilo. Potem nadzorno področje energetike, to bo tudi v prihodnosti bistvenega pomena, če naj bi bili konkurenčni in če naj bi bilo naše gospodarstvo vzdržno. To pa ni edin pomemben vidik. Informacijske in komunikacijske tehnologije so še eno področje, ki je izjemnega pomena za rast, razvoj in konkurenčnost. Če bomo izkoristili omenjene tehnologije, potem bomo še naprej lahko prevzeli vodilno gospodarsko ulogo na globalni ravni, isto velja tudi za storitve. Zavedamo se, da je to nujno. Ena izmed prvih pobud, ki jo je prevzelo špansko predsedstvo, je bila ravno ta, da smo industrijo na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij v Evropi pozvali, da sodeluje v tem dialogu. Prašali smo jih, kaj so prednostne naloge, če naj bi se Evropa razširila, če naj bi razvijala telekomunikacijska omrežja tudi za področje informacijske in komunikacijske tehnologije. 18. januarja so predstavniki informacijske in komunikacijske tehnologije predstavili poročilo. In eh, to je digitalna strategija španskega predsedstva. Pripravili so priporočila in potem je špansko predsedstvo to posredovalo nacionalnim parlamentom, vladam, medijem, Evropski komisiji. Ta prispevek se bo upošteval, ko bomo pripravili digitalno agendo 2010-2015. To je agenda, s katero bomo zamenjali predhodno pobudo. Škansko predsedstvo je prevzelo še eno pobudo in sicer zastavili smo si cilj, da bo Evropska digitalna agenda sprejeta tekom našega predsedstva. Že od samega začetka pa smo v stalnih stikih s predstavniki komisije, ki so pristojni za pripravo omenjene strategije. Prispevali eh, smo k pripravi temeljnih smernic eh, znotraj digitalne agende. Ravno tako smo pripravili španske predloge za digitalno Evropo. To je strategija iz Granade. Posredovali smo jo državam članicam, komisiji in parlamentu konec februarja 2010 omenjenem predlogu smo rekli, da bi bilo dobro, da bi Evropa okrepila prizadevanja, da bi oblikovala informacijsko družbo v obdobju 2010-2015. Poslovni subjekti in državljani so bistvenega pomena za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo ter revolucijo. Staviti moramo na znanje, razvoj in inovacije. Podarili smo tudi, da je nujno, da krepimo zaupanje državljanov v digitalno okolje. Nujno je, da sprejmemo listino, ki bi govorila o pravicah uporabnikov storitev. Zavedamo se tudi, da so omenjene tehnologije globalne in tudi univerzalne, kar zadeva potrošnjo. Ravno zato je nujno, da še naprej spodbujamo medregionalno sodelovanje. Sklicali smo začetni sestanek v Washingtonu, je potekal in sicer v mesecu januarju. Pomembni strokovnjaki iz ameriške vlade so ravno tako sodelovali na tem sestanku. Sprazumeli smo se, da bomo izmenjevali ideje in da bomo imeli projekte, ki so v skupnem interesu obeh strani. Potem pa še peti ministerski forum držav AKP-ja. 14. in 15. marca je potekal v Španiji. Govorili smo o digitalni družbi in o digitalnih storitvah. Ocenili smo javne politike, prednostne naloge za prihodnost, kar zdeva digitalne agende na področju informacijske in komunikacijske tehnologije. Zmanjšali naj bi določene digitalne ločnice, spodbudili naj bi sodelovanje, upoštevali naj bi specifične karakteristike posameznih regij. Evropska komisija je sodelovala in tudi Evropska komisija za države Latinske, za države Latinske Amerike in Karibov. Podpisali so deklaracijo iz La Grange in sprejeli so številne zaveze. Vse stranke so rekle, da je nujno upoštevati pomen informacijske in komunikacijske tehnologije. Rekli smo, da moramo doseči varstvo okolja, inteligentne transportne sisteme ter energetsko učinkovitost. Spodobili naj bi sodelovanje ravno tako. Pa smo 18. aprila na sestanku v Granadi posredovali določene politične zamisli. In soglasno so države članice ter Evropska komisija to sprejeli. To je deklaracija iz Granade, ki govori o Evropski digitalni agendi. Vključili eh, smo bistvene točke, ki jih moramo izpolniti, če naj bi vzpostavili digitalno družbo in digitalno agendo, ki bi bila čim bolj inkluzivna. 5. maja je Evropski parlament sprejel rezolucijo o novi digitalni Evropi. 19. maja pa je Evropska komisija predstavila svoje sporočilo. Tukaj je orisila Evropsko digitalno agendo v dobi 2010-2015. To je poglavitna os za Evropsko strategijo 2020. Oblikovali so reforme, zakonodajne, pobude, bistvene ukrepe na nacionalni ter evropski ravni, če naj bi dosegli to, da bi poiskali ustrezne rešitve za izhod iz krize. Pripravili smo tudi načrt, da bi izkoristili potencial IKT-ja, predvsem širokopasovnih internetnih povezav, tako da bi lahko te služile določenemu namenu, da bi spodbujale inovacije ter poskrbele za gospodarsko rast, ter da bi izboljšale vsakdanje življenje tako gospodarskih subjektov, kot tudi državljanov. Ravno tako smo omenili, da se moramo posvetovati z deležniki, ravno tako pa moramo upoštevati rezolucijo kot tudi deklaracijo iz Granade. 31. maja 2010 pa je svet ministrov podprl Evropsko digitalno agendo. 17. junija smo jo posredovali Evropskemu svetu. To je ambiciozen načrt, dva vidika sta v spredju. In sicer spostavitev enotnega digitalnega trga, kar bo koristilo tako potrošnikom, kot tudi subjektom na področju gospodarstva, predvsem to velja za majhna in srednje velika podjetja. Potem sprejem usklajenih ukrepov ter izboljšanje zmogljivosti in varnosti omrežja tako da bomo lahko izboljšali zaupanje evropskih državljanov na področju kibernetskega prostora. Potem, po predstavitvi komisije, ki je predstavila prvo poglavitno pobudo znotraj digitalnih evropskih pobud, je Evropski svet podprl ambiciozen akcijski načrt na podlagi specifičnih predlogov. Pozvali smo vse inštitucije, da se zavežejo temu, da bi te projekte v celoti izvajali, da bi imeli popolno delojoč notranji trg na področju digitalne tehnologije do leta 2015. Če se bo to res zgodilo, potem nam bo digitalna agenda omogočila, da bomo vzpostavili digitalno gospodarstvo. Tako bomo najbolj izkoristili zmogljivosti na področju IKT-ja, da bomo zagotovili večjo konkurenčnost tudi za ostale sektorje. To nam bo tudi omogočilo, da se bomo učinkovito soočili z globalnimi spremembami. Tehnikas, ki se han celebrado bajo nuestra presidencija. Una reunión sobre seguridad y confianza en Internet. Potekajo tudi sestanek v zvezi z varnostjo in zaupanjem v internet, ko je prišlo do dogovora, kar je podlaga za evropske ukrepe. Potem so tu še e-podpisi, pri katerih je treba spodbuditi uporabo te pomembne prakse. S tem bi izboljšali učinkovitost in zmanjšali bi stroške Imeli smo pa še en pomemben sestanek glede informacijske družbe, kamor smo vključili mednarodno unijo za IKT in takrat smo sprejeli tudi Madridsko deklaracijo za sposodabljanje in koordinacijo parametrov modelov na področju IKT. Vse to so odločilni dejavniki za oblikovanje prihodnje Evropske unije. Če ne bomo imeli konkurenčnega industrijskega sektorja, naše gospodarstvo ne bo moglo preživeti. Kot je rekel naš minister Sebastian, je ima gospodarska kriza zelo velik vpliv na industrijske sektorje in dejavnosti v vseh državah članicah. Veliko držav je uvedlo podporne ukrepe za industrijo in gospodarstvo. In zdaj imamo priložnost ugotoviti, kako učinkoviti so bili ti ukrepi in kako bomo po letu 2020 oblikovali novo gospodarsko politiko. Marca so bili določeni sklepi o novi evropski industrijski politiki. Prosili smo komisijo naj pripravi novo sporočilo o industrijski politiki pred koncem leta 2010. Vsekakor menimo, da bi morala ta industrijska politika spodbuditi trajnostno rast in inovacije v evropskem gospodarstvu, zato da se zagotovi njena konkurenčnost na svetovnem trgu. Kot je rekel minister Sebastian, pred petimi meseci. Imamo v avtomobilskem sektorju enega večjih zaveznikov pri pripravi zakonodaje in sploh dela na električnih vozilih. Kakšna je prihodnost industrije? Če bomo podpirali električna vozila ali vozila na električni pogon, bomo zmanjšali našo odvisnost od nafte. Razvoj električnih vozil je bil ključen na dnevni reč planskega predsedstva kot prednostna naloga za to, da bi tako zmanjšali odvisnost od fosilnih goriv in da bi zmanjšali emisije CO2. Te inovativne tehnologije naj bi igrale pomembno vlogo pri ponovni umestitvi avtomobilske industrije na trgu po krizi. Zmanjšanje naše odvisnosti od nafte in prehod na obnovljive vire energije bo pomenil kvantni skok, ko gre za zagotovitev zanesljivosti oskrbe z z energijo. Pri tem pa bomo še okolju priznan, prijazni. Pri razvoju električnega vozila pa moramo razviti še akumulatorje, ki se bodo punili na elektriko, razviti je treba pametne števce in podobno. Špansko predsedstvo spodbuja razpravo na evropski ravni v zvezi z ukrepi, ki bi spodbudili razvoj električnih vozil. Zato je razprava o tem potekala tudi februarja v San Sebastianu na svetu EPSCO. Pripričan sem, da se države članice prav tako zanimajo za razvoj električnih vozil in pripričan sem, da se zavedajo, kako pomembno vlogo ima to pri razvoju evropskega gospodarstva. Nekatere države so si želele večjega osredotočenja na električna vozila, nekatere pa bolj na obnovljive, druge obnovljive vire energije. Potem je tu še strategija za bolj energetsko učinkovita vozila. 6. maja je Evropski parlament sprejel resolucijo, s katero je zaprosil za uvedbo ustreznih ukrepov za spodbujanje razvoja električnih vozil. 25. maja pa so na svetu EPSKO sprijeli sklepe, ki podporajo komisijo pri izvajanju vseh potrebnih podrob, podpornih ukrepov za razvoj električnih vozil. Špansko predsedstvo si je močno prizadevalo za to, da bi spodbudilo skupno evropsko strategijo za spodbujanje razvoja električnih vozil. Zato so skupaj vlade Portugalske, Španije in Nemčije sprejeli skupno izjavo za spodbujanje razvoja električnih vozil na naši celini. Tudi na področju industrijske politike je špansko predsedstvo veliko prispevalo k spodbujanju povečanja razpoznavnosti akta oziroma listine o majhnih podjetjih. Skupaj z Evropsko komisijo smo organizirali konferenco izmenjave dobrih praks v zvezi s politiko o majhnih in srednjih velikih podjetjih. To je potekalo junija. Glede na to, da bo prišlo do ponovnega pregleda politike SPA, je komisija preučila, kako bi lahko to vključili v strategijo EU 2020. Ugotovljeno je bilo, da se moramo osredotočiti na financiranje inovacije, poslovno rast, na internacionalizacijo in na spodbujanje majhnih in srednje velikih podjetij, da se vključijo v program digitalne agende. Želim povdariti tudi politični dogovor, ki bi jo sprejet v zvezi z uredbo sveta glede ustanovitve harmoniziranih pogojev za trženje gradbenih proizvodov. 25. maja pa je svet za konkurenčnost govoril o prihodnji ponovni ureditvi oziroma pregledu trgovinskih znamk v Evropski uniji. Če povzamem, Evropska unija je verjetno na razpotju in verjetno je na križišču različnih politik. Upamo, da se bližamo koncu najhujše gospodarske in finančne krize v zadnjih nekaj letih. Evroobmočje mora sprejeti nujne reforme zato, da bodo evropske institucije in države članice lahko izkoristile svoje zmogljivosti in gradile Evropo za Evropo. V ta namen je Evro špansko predsedstvo predstavilo eno od zamisli in sicer prihodnost je mogoča samo z več Evrope. Moramo se združevati, ne razdeljevati, najti moramo skupno možnost za konkurenčno, inovativno rast. To je edini način, kako gremo lahko naprej in edini način, da dosežemo rezultate in da smo kos izzivom, ki so pred nami. Belgijskemu predsedstvu, ki bo sledilo našemu, pa želimo vse najboljše in ponujamo jim našo roko sodelovanje. Se gre za sodelovanje med vsemi evropejci. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod državni sekretar. Po tej jasni predstavitvi bomo imeli še možnost za vprašanje in odgovore. Nekaj ljudi želi besedo in gospa Fibrera, izvolite. Uh, muchas gracias. Eh, presidente, senor Ross. Hvala lepa, gospod predsedujoči. In dobrodošli, gospod Rosperan. Hvala, da ste prišli med nas v ta odbor. V imenu naše skupine vam želim čestitati za delo, ki ga je opravilo ministerstvo, ki ga zastopate v teh zadnjih šestih mesecih pod vašim predsedovanjem Svetu Evropske unije. Vaše ministrstvo je odgovorno za veliko zadev. Na vseh teh področjih je špansko predsedstvo trdo delalo in si prizadevalo za dokončanje programa, ki nam ga je predstavil minister Sebastian na začetku vašega predsedovanja. To je bil ambiciozen program in z veseljem slišimo, da ste uspeli dokončati skoraj vse naloge. Podali ste zelo obsežno in jasno predstavitev vsega dela, ki je bilo opravljeno v teh zadnjih šestih mesecih. Vse ste podrobno razložili, tako da ne ostane veliko vprašanj. Od vsega, kar ste omenili, pa dovolite, da omenim samo eno od prednostnih nalog predsedstva. In sicer gre za električno tehnologijo kot alternativo za tradicionalno prometno infrastrukturo. Omenili ste sporočilo oziroma strategijo, ki jo je izdala komisija o energetsko učinkovitih vozilih in tudi konkretnih ukrepih za električna vozila. Tudi ta parlament je sprijel resolucijo, tako kot ste omenili tudi sami, in to je bilo omenjeno tudi med sklepi sveta. Nekaj pa mi ni bilo čisto jasno, gospod Rosperan. Ali menite, da zdaj države članice, da naj počakajo, da bo komisija bolj konkretna glede ukrepov v akcijskem načrtu, ali pa mogoče menite, da trenutno obstaja minimalni okvir, ki bi omogočil državam članicam, da razvijajo svoje načrte za električna vozila. Pa še eno vprašanje. Glede na možnosti, da bi imeli različne akcijske načrte za različne države članice, me zanima, kako verjetno je, da bo komisija opravila delo koordinatorja in zagotovila, da bo notranji trg deloval. In če si pogledamo naše delo v prihodnosti, me zanima, kateri ukrepi iz akcijskega načrta bi morali imeti prednost. Toliko z moje strani, gospod Rosperan. Dovolite pa, da rečem še to, da mi je žal, da, da je škoda, da kar nekaj kolegov, poslancev in poslank ni uspelo priti danes sem. Gospa Kastilijo je želela biti, ampak je morala žal na letalo, pa čeprav si je želela biti tukaj. Hvala lepa, gospa Padija, izvolite. Hvala. Tudi jaz bi želela se zahvaliti državnemu sekretarju, da je prišel sem danes popovdne in želim se zahvaliti španskemu predsedstvu, da se je toliko krat udeležilo sestankov našega odbora, da so predstavili naš program, pa tudi za današnjo predstavitev. Žal sem bila prej na odboru za kulturo z ministrom za izobraževanje, zato nisem mogla priti prej na sestanek. Ampak imam vprašanje, mogoče ste to sicer že omenili, ampak vseeno. Kot veste, nas zelo zanima vprašanje zanesljivosti oskarbe z energijo. To je pomembno tako za parlament in komisijo. Zanima me, kako vi ocenjujete to stanje? Ali je bilo doseženega kaj napredka med španskim predsedovanjem? Kako vi ocenjujete to vprašanje zanesljivosti oskrbe z energijo? Hvala. Hvala lepa. Klut Tormes, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod državni sekretar, Hvala za to predstavitev. Ko je bil vaš kolega danes tukaj, smo slišali, da je treba španskemu predsedstvu čestitati, kajti tudi če smo v sredi krize, je špansko predsedovanje opravilo veliko trdega dela za to, da je izpolnilo naloge, ki si jih je zastavilo za čas svojega predsedovanja. Tudi zanesljivost oskrbe z energijo in sporazumi na tem področju so rezultat vašega dela. Številni kolegi so prispevali veliko k temu, tudi poročevalec in zato jih zelo cenimo in občudujemo. Enako pa velja za vaše prizadevanje v zvezi z obnovljivimi viri energije glede sestanka v Pamploni. Seznam prizadevanj in rezultatov je še dolg, zato ne bom omenjal vsega. Tudi delo, ki ga upravljate pri spodbujanju razvoja električnih vozil in uporabe obnovljivih virov energije. Vaše predsedstvo ni imelo samo vizije, ampak tudi sposobnost to prenesti v dejavnosti v ukrepe. Postopoma. Tudi zato, ker je vaše letalo zamujalo, ste prišli bolj pozno in ni bilo veliko poslancev in poslank prisotnih med vašo predstavitvijo, ampak vseeno je to pomenilo vprašanje za nas. Imam pa nekaj vprašanj. Prvo je sodelovanje s sredozemljem. Sam moram priznati, da sem skeptičen glede tega, čemu pravim veliki politični dogodki za Unijo, za sredozemlje. Konflikti med Izraelom in Palestino se še kar nadaljujejo in se ne zdi prav verjetno, da bodo kar k malu izginili. Moje veliko sporočilo Valencije je bilo, ali ne bi morali ugotoviti in identificirati dve ali tri državi na drugi strani sredozemlja, ki imajo ambiciozne načrte za razvoj obnovljivih virov energije, naprimer Egipt, Tunizija in zlasti Maroko, ki ima prednost, da je že povezan Španijo s električno povezavo. Lahko bolj konkretno poveste, Oziroma, ali bi se lahko mogoče bolj konkretno povezali na dvostranski ravni? Bojim se namreč, da če bomo ostali na previsoki politični ravni, ne bomo dosegli konkretnih rezultatov. Kaj pa umestnik med, oziroma povezava med industrijsko politiko in strategijo? Vem, da pri vas obstaja nekaj kontroverznih vprašanj, ki jih je postavil profesor na univerzi. Sicer je rekel, da spodbujanje obnovljivih virov energije in spodbujanje energetske učinkovitosti ukinja delovna mesta v španskem gospodarstvu. In ko sem bral to poročilo, sem bil presenečen. To poročilo se mi ni zdelo preveč resno, kar zadeva znanstveno podlago. Zanima me, če vi, predstavnik ministrstva, ki je spodbujal naložbe v obnovljive vire energije, ali poznate rezultate na terenu? Pomembno je, da imamo na voljo konkretna dejstva o tem, kaj se dogaja na terenu, ki kažejo na to, kako se lahko Evropa reši iz te krize Mislim, da moramo imeti več zelenih tehnologij in prosim, če lahko date kaj več povratnih informacij o tem, kaj se dogaja na terenu v Španiji. Hvala. Hvala, gospa kolegica Hercog. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala, gospod Rosperan, da ste prišli k nam. Všeč mi je vedno drugo mnenje sveta. Žal je bilo tako, da se je špansko predsedstvo precej ukvarjeno z reševanjem finančne in gospodarske krize, kar je zasenčilo rezultate in vsa prizadevanja, ki ste jih vi kot državni sekretar in, kot, in skupaj z ministrom Sebastianom vlagali v vsa ta vprašanja. No, finančna kriza je vse to zasenčila naprimer spostavitev agencije ACER in kon konferenca o majhnih in srednjih velikih podjetjih, ki ste jo vi organizirali. Videla sem, kako aktivna so ta majhna in srednja velika podjetja v Španiji. Enako si želim tudi za mačarsko predsedstvo. Če bomo dosegli vsaj 25 odstotkov tistega, kar ste dosegli vi, se znama nalog, bomo lahko zadovoljni. Imam samo eno vprašanje. Zanima me, kako vidite industrijsko politiko, digitalno agendo in projekte za energetsko učinkovitost, kako lahko spostavimo sinergijo med njimi za spodbujanje sektorja majhnih in srednje velikih podjetij. Če boste namreč dosegli to sinergijo, bo lahko to verjetno pozitivno vplivalo na majhne in srednje velika podjetja. Hvala, da ste prišli in predstavili to tistim, ki smo pač tukaj danes. Hvala lepa. Gospa Ljubih, oziroma gospod Ljubih, izvolite. Hvala, ker ste si vzeli čas in ste obiskali nas v Evropskem parlamentu. Mislim, da je špansko predsedstvo predstavilo kar nekaj točk, ki so bistvene tudi za nas recimo, kar zdeva Berek, sklep eh, o ustanovitvi Bereka, tudi odločitev, da Berek sploh lahko začne z delom. Kar zdeva informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, je to res pomemben korak za prihodnost. Po mojem mnenju pa bi bilo ravno tako dobro, da Berek v prvi vrsti poskrbi eh, tudi za to, da zagotavlja pobudo in eh, podporo našim nacionalnim gigantom v eh, telekomunikacijskih področjih. In to mislim, da mora slediti temu skupnostnemu pristopu. Tako da mislim, da je bilo dobro, da imamo to novo pobudo, da nimamo razdrobljenosti, ampak mislim, da je bilo dobro, da bi imeli evropski subjekt, eh, ki bi imel veliko veljavo. To pa je nujno tudi za naše odjemalce, za naše nacionalne potrošnike, ne samo v eni državi članice, ampak v ostalih 26 držav članic. Mislim, da ima Berek tukaj res izjemno dobro priložnost, da poskrbi nekaj, kar bi omogočilo uveljavitev naših nacionalnih interesov, tako v naši državi, kot tudi v 26 eh, drugih državah članice, tako da bi imeli iste priložnosti, kot jih imamo mi doma v našem nacionalnem okolju. Pa še eno vprašanje, ki mislim, da je ravno tako zelo pomembno za naše evropske državljane. In uh, sicer gostovanje podatkov. Kar nekaj novih mobilnih telefonov imamo. Imamo veliko količino podatkov, uh, ki se eh, lahko prenašajo. Videli smo tudi predstavitev prej 100 megabajtov na sekundo, to je ta zmogljivost in če sedaj to upoštevamo glede na stroškovni cilj, 15 centov naj bi imeli meg na megabit, tako da bi imeli 15 evrov na sekundo, to bi bili eh, stroški, če bi prišlo do prenosa omenjenih podatkov. Mislim, eh, da bi bilo nujno, da potem tudi opozorimo potrošnike, to ne bi se zgodilo s 1. julijem, ampak sprašujem vas, kaj vi mislite, kaj je s temi novimi komunikacijskimi tehnologijami, kaj bi morali tukaj storiti tudi kar zadeva Evropsko unijo. Ali ne bi morali tukaj biti veliko bolj pozorni, da ne bi potrošniki imeli težave, da bi vedeli, zakaj gre, da bi bil ta postopek čim bolj pregleden, da ne bi prišlo do določenih zlorab, kar zadeva trg. Tu mislim, da moramo poskrbeti. Äh, Hvala lepa. No, po teh vprašanjih pa želim še enkrat predati besedo španskemu predsedstvu, zato da odgovori na ta zastavljena vprašanja.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 in to v imenu celotnega španskega predsedstva. V zadnjega pol leta smo zelo trdo delali na tem, da bi kljub krizi in eh, kljub začetnim težavam in eh, dolgoročnim postopkom pri potrjevanju komisije vendarle uspeli opraviti svoje delo, ne da bi izgubili zagon. Prizadevali smo si za čim večji napredek na gospodarskem in socialnem področju in eh, zato se najlepše zahvaljujem vsem, ki ste nam izrekli priznanje za to, kar smo uspeli narediti. Kot je dejala gospa Hercog, včasih so. Eh, bile stvari manj očitne, prikrivale so se za eh, krinko krize, ampak eh, kljub temu nam je uspelo odpraviti veliko dela na številnih področjih. To ste opazili in zato smo vam zelo hvaležni. Najlepša hvala torej in mislim, da vsi, ki smo delali tega pol leta, smo zelo ponosni na doseženo. Kar nekaj vprašanj je bilo zastavljenih, poskušal bom nekoliko povzeti. Najprej, kar zadeva električna vozila, kar zadeva možnosti usklajevanja na tem področju, ali naj bi države članice počakale, ali bi se morale takoj lotiti dela no, nasplošno rečeno, izključno električna vozila in pa tudi hibridna vozila eh, so ali pa niso prednostna naloga, odvisno od države. Tehnološka neutralnost je bila ključna beseda za komisijo, vendar pa obstajajo neverjetne možnosti za evropski razvoj to vrstna vozila so manj potratna, so bolj učinkovita, spodbujajo razvoj novih tehnologij na področju avtomobilske industrije in pa tudi kar zadeva telekomunikacije, kar zadeva programsko opremo. Vse to so področja, kjer se Evropa lahko uveljavi kot vodilna celina na globalnem odru. Mislim, da se preostali svet ozira proti nam. Opazujejo, kako odločeni smo, da se bomo uskladili, zadeva, kar zadeva čista električna vozila. Prepričan sem, da bo komisija postopoma vzpostavila eh, večjo, eh, večjo sklajevanje. Eh, v mestnem času pa bi pozval države, da se dela lotijo same. V Španiji smo uvedli strategijo za električna vodila, ima, vozila, imamo akcijski načrt za obdobje 2010 do 2020, podobno se dogaja tudi v drugih državah. Eden od poslancev pa je spraševal tudi o tem, kakšne so naše prednostne naloge, kar zadeva akcijski načrt. Um, obstaja nekaj, kar ne bi moralo biti prednostna naloga samo tukaj, ampak povsod in to je enoten digitalni trg, enoten energetski trg, enoten trg na vseh uh, ravneh. Evropa potrebuje skupni trg in če želimo imeti več vpliva v svetu, uh, mislim, da bodo standardizirani umestniki za polnjenje, ki bodo omogočali interoperabilnost in povezovanje, eh, ključnega pomena. Eh, ravno tako velja za mehanizme, s katerimi bo Evropska investicijska banka lahko začela financirati vzpostavljanje infrastrukture in storitev na področju električnih vozil. Potem so tu varnostne zahteve, kar zadeva homologacijo vozil. Uh, obstaja tudi načrti za razvoj infrastrukture za eh, polnjenje po vsej Evropi. Mislim, da eh, bomo priča velikemu napredku tako strani komisije kot držav članic. Potem, kar zadeva varnost eh, oskrbe z energijo in vprašanje v zvezi s tem, mislim, da smo na tem področju dosegli veliko napredka. Predsedstvo je spodbujalo ukrepe tako na notranji ravni kot na zunanji ravni. Kar zadeva notranje ukrepe, je bila sprijeta uh, uredba o potrjevanju projektov in na ta način bomo poskrbeli za dodatne informacije glede preglednosti naložb v energetiko v Evropski uniji. Potem je tu uh, Eh, uredba o oskrbi s plinom, tudi to smo že omenili. Potem eh, je tu eh, bilo tudi poročilo na lastno pobudo Evropskega parlamenta, ki je tukaj igrala pomembno vlogo. Še nekaj drugih dokumentov je, o katerih bo parlament še glasoval. Eh, Eh, predhodno soglasje je že doseženo in eh, tukaj na tem področju smo res opravili veliko dela. Najlepše pa se zahvaljujem tudi Klodu Turmesu za prijazne besede. Če želimo večjo zanesljivost oskrbe, moramo zmanjšati našo soodvisnost. Ukrepati moramo tako, kar zadeva ponudbo, kot kar zadeva popraševanje. Kar zadeva ponudbo, opažamo, da postajajo obnovljivi viri energije vedno bolj sprejemljivi ti bodo lahko imeli veliko večji vpliv in tukaj eh, se lahko navežem na vprašanje gospoda Turmesa o študiji omenjenega profesorja o obnovljivih virih energije, ki naj bi uničevali delovna mesta. Če želite pripraviti resno študijo o vplivih obnovljive energije, eh, Eh, mislim, da ne boste nikoli prišli do zaključka, da bo prišlo do zmanjšanja števila delovnih mest. Delovna mesta se uničujejo, kadar se viri uporabljajo na neozdržen način, kadar e, gre za neučinkovito delovanje, kadar e, ne gre za uporabo najsodobnejše tehnologije. Obnovljivi viri energije bodo poskrbeli za nove tehnologije, za nove. E, neizčrpne vire energije. Seveda je potrebno izboljšati učinkovitost. Mislim, da tudi ni bilo še vse povedano, kar zadeva eh, učinkovitost teh tehnologij, ampak zauzemanje za obnovljive vire energije je varna pot naprej. Seveda se moramo tega izziva lotiti na inteligenten način predsedstvo je vložilo kar nekaj napora v direktivo, ki je bila sprejeta 2009 in ki se sedaj prenaša v nacionalno zakonodajo v obliki nacionalnih načrtov. Določeni dvomi so se porajali v, v glede prenosa, zato smo organizirali srečanje v Pamploni aprila in to se je izkazalo za zelo uspešno. In mislim, da bo to koristilo nacionalnim eh, načrtom, ki jih je potrebno predložiti komisiji do 30. junija. Kar pa zadeva stran povpraševanja in eh, kar zadeva energetsko učinkovitost, eh, Eh, tudi tukaj smo sprejeli določene ukrepe, prevzeli smo eh, štafetno palico od švedskega predsedstva, obravnavali smo energetsko označevanje, energetsko učinkovitost zgradb. Komisija pa je najavila tudi revizijo akcijskega načrta za energetsko učinkovitost iz leta 2006. To naj bi bilo izvedeno do konca leta 2009, vendar je prišlo do zamude. Mislimo pa, da bi to moralo biti del energetskega akcijskega načrta, ki je sestavni del strategije za leto 2020. Izziv je torej, kako sestaviti vse te koščke mozaika in vse to zliti v strategijo za leto 2020 ter tukaj poskrbeti za usklajevanje z drugimi tehnologijami. Kajti priča smo celi vrsti tehnologij, ki lahko v veliki meri prispevajo k večji učinkovitosti, lahko prispevajo k konkurenčnosti evropskih podjetij in eh, pomagajo dosegati rast lahko izboljšajo položaj teh podjetij v svetu in to bo seveda pomenilo tudi večjo uspešnost Evrope z gospodarskega vidika. Zanesljivosti oskrbe ni mogoče izboljšati, če ne bomo eh, oblikovali tesneje med seboj povezane Evrope. To je. Eh, naš cilj že od samega začetka in mislim, da gre pravzaprav za posem zdravorazumski premislek. Želimo enoten digitalni trg, želimo standardizacijo za električna vodila. Vozila, želimo interoperabilnost na vseh ravneh, potrebujemo tesneje povezano Evropo, tudi kar zadeva energetiko. To je najboljši način, kako lahko postanemo bolj učinkoviti in kako se lahko zaščitimo pred vplivi pomankljive dobave oziroma nezanesljive dobave energije. Na zunanji ravni sem omenil srečanja, ki smo jih organizirali s tretjimi državami, potem je tu še Unija za sredozemlje. Kar nekaj dela smo opravili v sodelovanju z ZDA, kjer imamo tudi energetski svet. E, sestali so se ministri v Budimpešti februarja, kjer je bilo govora o zanesljivosti energetske oskrbe. In če se vrnem na Unijo za sredozemlje in načrt za sončno energijo, e, imeli smo vprašanje v zvezi s tem. E, tukaj se strinjam s tem, kar je poslanec povedal, gre za težavne zadeve, gre za področje političnega konflikta, vendar pa samo zato, ker so stvari težavne, ne pomeni, da se lahko nehamo truditi. Ravno obratno, mislim, da moramo stopnjevati naše prizadevanja, kajti včasih so najbolj zapleteni, najbolj politični problemi, rešljivi prav s specifičnimi predlogi, ki eh, upoštevajo interese vseh upletenih držav, tako naprimer energetski predlog. Eh, potem je bilo govora o državah, kjer bi lahko bil napredek hitrejši. No, kot sem že dejal, v zvezi z električnimi vozili. E, ta možnost obstaja, to ni izključeno, kar zadeva tehnološka in geografska območja, kjer bi lahko prišlo do hitrejšega napredka. To je pot, mogoče spodbujati, torej države, ki so bolj počasne, lahko spodbudimo, da eh, postanejo hitrejše in da sledijo vzoru tistih naprednejših. Mislim, da je bil podan odličen komentar in sicer ga je podala gospa Hercog in sicer kar zadeva združevanje in industrijske politike, digitalne agende in energetskih vprašanj, zato da bi vzpostavili uh, neko uh, območje vzajemne pomoči in koristi, kjer bi mala in srednje velika podjetja igrala zelo pomembno vlogo. Če si pogledamo, kako po svetu prihaja do tehnološkega napredka, in uh, tukaj ne govorim o velikopoteznih probojih, temveč o tem, kako se tehnološke inovacije pojavljajo, gre pravzaprav za razmeroma majhne prispevke, vendar gre za prispevke, ki gredo vsi v isto smer, torej raziskave in razvoj, inovacije. Eh, vse to dejansko izhaja iz majhnih podjetij in mislim, da v Evropi ne izkoriščamo celotnega potencijala malih in srednje velikih podjetij. Potrebno je preučiti odnose med malimi in srednjimi podjetji ter velikimi podjetji in pa tudi odnose med malimi in srednje velikimi podjetji in univerzami oziroma raziskovalnimi središči. Torej veliko dela je potrebno še opraviti, mar si kaj lahko izboljšamo, ampak eh, če želimo, da bodo projekti res zaživeli, eh, kot eh, naprimer poskušamo doseči pri industrijski politiki, pri evropski industrijski strategiji, pri digitalni agendi. Mislim, da nam bo uspelo mobilizirati tudi mala in srednje velika podjetja. Kar pa zadeva Berek in to, kar je povedal gospod Rubik, Berek seveda lahko igra zelo pomembno vlogo. In to v več različnih pogledih. torej skupna analiza specifičnih vprašanj pomeni, da se včasih pojavi skušnava, da bi eh, združevali skupaj stvari, ki sploh niso homogene. In kar zadeva telekomunikacije, je ta problem precej pereč. Moramo razumeti, kakšno je izhodišče vsake države, Eh, katere so njene prednosti in pomankljivosti, kdaj in kje je potrebno več časa in več pomoči. Nacionalni predstavniki regulatornih organov, ki se bodo sestajali, bodo, upamo, lahko priskrbeli ključne informacije, ki jih bo mogoče skupaj analizirati. To bodo potem postale referenčne točke, na podlagi katerih bo komisija sprejemala odločitve. Mislim, da je ključno, da ta postopek dobro deluje, kajti dejansko se moramo zauzemati za dokončanje notranjega trga in za oblikovanje evropskih šampionov, kot jim pravimo. Zanimiv pojav, ki smo ga opazili na podlagi analiz na evropski ravni, kjer so bili analizirani različni parametri, je, da obstaja veliko majhnih in srednje velikih evropskih držav, ki eh, se dejansko odlikujejo na določenih področjih telekomunikacij, pri, eh, so vzorne in napredne pri določenih tehnologijah. To je potem tako kot sestavljanje eh, nogometnega moštva. Če dobiš najboljše eh, igralce, dobiš najboljšo ekipo. Seveda eh, obstajajo pomankljivosti in vprašanje gostovanja je izredno pomembno. Potem je tu še vprašanje večstranskih dovoljen, doseganje večje interoperabilnosti. Vsaka država torej, eh, lahko ponudi svoje najboljše prakse in na ta način bomo našli pravo pot. Državljani in eh, končni uporabniki bodo na ta način imeli koristi od tega. Gre za zelo dinamičen sektor in eh, vse se zelo hitro spreminja, zato se hitro zgodi, da so potrošniki zmedeni. Potrebujejo torej informacijska urodja, najti moramo neke načine, da jih zaščitimo pred morbitnimi zlorabami. Najlepša hvala torej, za postavljeno vprašanje in za vse prijazne besede o dosežkih španskega predsedstva. Hvala. Tudi sam se najlepše zahvaljujem. Vsi smo se vam že zahvalili, ampak res iskreno uh, mislim, kajti na vsakodnevni ravni je bilo potrebno izvajati veliko uh, pogajanj in vaši sodelavci so nam zelo pomagali. Bilo je ne samo uspešno, ampak tudi prijetno. Zato najlepša hvala vašemu predsedstvu in uh, hvala vašim sodelavcem, ki so upravili velik del dela. Najlepša hvala.